predlog za pravila za nadzor trga in splošne varnosti proizvodov. Še enkrat hvala za tako dobro resolucijo. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem smo zaključili razpravo o tem. Glasovanje o predlogu resolucije bo potekalo jutri ob 12. Hvala. Zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Pero como ponente una, una señora, la señora, una colega, la señora. Torej gre za obvladovanje gripe H1N1. Dajem kar takoj besedo pročevalki Rivazi za 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Gripa H1N1 je bila zelo aktualna novica leta 2009 vse skozi na prvih straneh. Prvi primer smo videli 25. marca 2009, pred dvema letoma, in Svetovna zdravstvena organizacija je 11. junija uh, razglasila visoko raven opozorila. Torej. In to je potem področilo veliko ukrepov v Evropi, še posebej v različnih državah članicah, ki so začele zelo drage vrste cepljenja. Kljub temu, da nismo spoznali učinkov tega virusa. Pravzaprav so bili virusi dokaj mili. V Evropi je do konca aprila 2010 ta gripa povzročila 2900 um, smrti. To je v bistvu precej manj kot pa običajno uh, povzroči smrti sezonska gripa, okoli 40 tisoč do 200 tisoč na leto. Kaj pa stroški? 1,3 milijarde v Združenem kraljestvu in 700 milijonov evrov v Franciji smo porabili za boj proti tej gripi. To je zadnje poročilo računskega sodišča. Skratka, ta odziv na gripo H1N1 je bil nesorazmerno pretiran. To velja za EU cel kot celoto in za države članice. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za vložene predloge sprememb. Tako smo pripravili zelo konstruktivno poročilo, s katerim želimo okrepiti zaupanje evropskih državljanov v zdravstvene organizacije. S tem poročilom smo se osredotočili na tri glavne točke. Sodelovanje, preglednost in neodvisnost. Najprej sodelovanje. Želimo strajati na doslednosti, učinkovitosti, avtonomiji, fleksibilnosti, prožnosti. Naslednji preventivni načrti za gripe mora biti taki, da bomo zagotovili večjo učinkovitost in večjo preglednost. Prav tako morajo biti ti načrti fleksibilni in avtonomni. Tako se bomo v realnem času lahko prilagodili na statistične podatke, ki so na voljo. S takšno fleksibilnostjo bomo lahko precej zmanjšali naše stroške zdravstvenih blagajn. Obenem je treba tudi natančno določiti vlogo ključnih akterjev, ki se ukvarjajo z obladovanjem zdravstvenih tveganj. Sama predelitev pandemije mora biti spremenjena, tako da je bolj upoštevamo eh, ne samo geografsko razširjenost, ampak tudi intenzivnost gripe. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da bo to storila. Predvsem treba poskrbeti tudi to, da bodo proizvajalci pri um, izdelovanju cepiv bolj mislili na učinkovitost in pa sorazmernost. Ne morejo biti potem države članice odgovorne za uh, stranske učinke nekaterih cepiv. Prav tako je problem tudi v pospešenem postopku dodeljevanja dovoljen. Študije o cepljenju in pa o zdravljenju morajo biti neodvisne, neodvisne od farmacevtskih družb. Pri preglednosti potrebujemo celostno preglednost, pri ocenjevanju zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje kompleksnih bolezni tudi strokovnjaki, ki opravljajo te ocene, morajo javno izkazati svoje interese v posameznih družbah. In tukaj moram reči, da nekaj obžalujem. Želel sem, da vse to kontrolirajo neke agencije. To smo sicer želeli vključiti tudi v besedilo, ampak eh, na koncu ta predlog spremembe ni bil sprejet. Na konec naj podarim še tole. Pri narkolepsiji, ki smo videli na finskem in na švedskem, um, se je pojavil problem ravno zaradi cepljena proti tej gripi. In to potem kaže, da vedno obstaja neka siva območja, torej stvari, ki jih ne poznamo, ko nekoga cepimo. Pravzaprav tudi proizvajalci včasih ne poznajo vseh učinkov. Finska je potem prenehala s cepljenjem, dejali so, da morajo vedeti še več, preden nadaljujo s tem. Ampak Evropska agencija za zdravila pa pravi, da mora najprej poznati vse podatke in šele potem lahko začne s cepljenjem, ne pa potem naknadno. Prav tako je nujno, da previdnostno načelo koristi bolnikom, ne pa vedno podjetjem. Hvala lepa, Mišel. Deset kolegice in kolegov se je prijavljalo k besedi. Ne vem, ali bomo uspeli vse to storiti. Skratka, ko boste govorili minuto, vas bom moral prekiniti, ker še ne nam bo zmanjkalo časa. Imamo pač pravila na voljo. Najprej, gospa Devo, hvala lepa, gospod predsedujoči. V Evropi smo se soočili z pandemijo. Kako? Je dokaj uspešno, ampak nekoliko čudno. V leta 2009 in 2010 smo ugotovili, da je vsaka država delovala samo za svoje interese, brez kakšne koherentnosti ali pa solidarnosti. Bila sem pročevalka v senci pri tem dioseju in mislim, da je to treba jasno povedati. Predvsem pa bi morali iti še dlje, bolj bi morali biti konstruktivni in bolj pomagati državljanom. In to se mi zdi tukaj največja škoda. Državljani so tukaj izgubili veliko zaupanja v to, kaj pravijo zdravstvene organizacije. Poročilo gospodine Vazu, o katerem bomo glasovali jutri, upošteva vse te ključne pomisleke, ki so med drugim predvsem krepitev um, sodelovanja med državami članicami, potem boljša koordinacija z Evropsko organizacijo za zdravje. Treba je pojasniti tudi vlogo evropskih organizacij, ki skrbijo za vladovanje tvegan, treba je oceniti strategije pri cepljenju, prav tako treba izboljšati sporočanje obveščeno držav članicah. To je torej dobro poročilo, zato čestitam poročevalki. Ampak to ne sme biti čr mrtva črka na papirju. Sedaj morajo države članice poskrbeti za to, da bomo to prenesli tudi v prakso, kajti države članice imajo tukaj pristojnosti. Torej, države članice morajo prevzeti pravo odgovornost pred državljani. Tabajdi. Tabajdi, naslednji govorec leta dva tisoč devet smo doživeli torej to gripo in nekatere države članice so bile izjemno dobro pripravljene na to influenco. Se pa strinjam s prejšnjimi govorci. Države članice niso dosegle nobenega dogovora o tem, kaj storiti in zato smo imeli potem različne politike nekaterih državah, tudi v nekaterih socialističnih bivših državah, so se zelo dobro spopadli z gripo, pa čeprav smo imeli kar veliko notranjih sporov. V nekaterih drugih eh, državah, tudi v državah, kjer vlada desna sredina, niso uspeli storiti pravzaprav nič uspešnega. Strinjam se s pročevalko, država članice se mora dogoviti o tem, koliko cepiv kupiti, treba je bolj izmenjavati informacije, povečati preglednost, prav tako mora poskrbiti za to, da bomo dejansko eh, bolje izmenjavali resnične podatke treba je ugotoviti ne samo kakšna geografska razširjenost, ampak tudi kakšna je smrtnost pri posamezni gripi. Tako bomo bolj uspešni v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Tabojti. Uh, gospa Jana Kodakis, naslednja. Hvala lepa. Pred dobrim letom uh, je skupina poslancev v Bruslu pripravila neformalni sestanek in odločili smo se, da je treba nekaj storiti za virusom gripe H1N1. Potem na naslednjih sestankih smo gotovili, da smo spreminjali pristope. Poročilo na lastno pobudo je bila priložnost, da parlament eh, pozitivno ukrepa pri tej gripi. Mislim, da smo v tem poročilu sedaj pripravili nekaj veliko pozitivnih točk. Je pa res, da si ne smemo ustvarjati lažnega vtisa. Predvsem je treba poskrbeti za to, da se bomo nekaj naučili iz preteklosti. Sedaj pa smo v bistvu samo um, izpostavili nekatere akterje in začeli se sramovati. In mislim, da nekateri akterje potem tega ne bodo podprli. Tukaj smo v bistvu dobili bolj praktično poročilo, ne pa toliko um, bolj politično poročilo, ne pa toliko praktično. No. Ne, naslednja govorka ni. Ferrera. Obrigado, senhor presidente. Entre as lições a extrair da tribuna. Hvala lepa. Kaj se lahko naučimo od soočanja z virusom gripe H1N1. To, kako zelo pomembne so javne zdravstvene agencije in pa kako pomembno je zdravstveno skrbo povezati tudi z druge področji, naprimer s tem, da je treba oceniti, katera zdravila lahko damo na trg v takšnih primerih pandemije. To, da bi imeli neodvisno certificiranje zdravil, stroškovni učinkovitosti bi bilo zelo koristno. Bolj bi morali um, preverjati protivirusna zdravila. Prav tako je pomembno, da okrepimo upravljanje in pa napovedovanje tvegan. Na vseh teh področjih lahko marsikaj storimo in izboljšamo preventivo. Prav tako je treba okrepiti sodelovanje med različnimi nacionalnimi organi in mednarodnimi organizacijami. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa. Gospod Paska. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, aprilja 2009 je Mehika prvič um, napovedala prve primere te gripe. In potem je Svetovna zdravstvena organizacija objavila pandemijo te gripe. Evropski centr za vladovanje bolezni in pa Svetovna zdravstvena organizacija sta napovedala zelo katastrofalne učinke in zato so nekatere države članice Eh, kupile ogromno cepiv, zato da bi zaščitile svoje državljane. V skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in pa centra so države kupile več kot milijon cepiv do leta 2010. Ko pa je slovaški uradnik za um, zdravstvo dejal, da ni potrebno vseh cepiti, pa so ga vsi zasmehovali. Pa čeprav so v bistvu takrat usvedeli, da tveganje ni tako zelo veliko, kot se je na začetku zdelo. Svetovna zdravstvena organizacija pa je bila še vedno dokaj tiho, še vedno so ostali pri svojem stališču, niso še enkrat proučevali um, situacije, niso dali novih priporočil. Hvala lepa. Saborska. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospe Rivasi, za zelo izčrpno poročilo. pokazala, kaj se je dogajalo pri zdravstveni skrbi na globalni in evropski ravni. V poročilu je naštetih veliko ukrepov, ki jih je treba sprejeti za to, da bi popravili tisto, kar smo videli leta 2019. Kaj se je zgodilo, ko je bila objavljena pandemija? Nekaj zelo škandaloznega. Številne države, tudi Slovaška, so porabile milijarde evrov za to, da bi začele svoje države pred neobstoječo grožnjo. Treba je ugotoviti, kdo je imel koristi od tega in kdo je odgovoren za takšne rezultate. V tem poročilu manjka predvsem tole. Predlog za to, da bi uvedli element osebne odgovornosti. Kajti um, ta odsotnost osebne odgovornosti sicer ni nič smrtnega, ampak se pa zelo, zelo hitro širi. Lepa, naslednji Veslund. Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo. Vsa ta priporočila različnih držav članicah so nas nekoliko zmedla v našem odboru za um, javno zdravje in okolje. Smo dobili tudi opisk švedskega ministra, takrat je Švedska predsedovala Evropski uniji in Švedska ne bi se ukvarjala s tem vprašanjem. In na isti dan smo se takrat srečali tudi s predsednikom Evropske agencije za epidemiologijo in oba sta povedala zelo različne stvari. Eden je rekel, nadaljevati je treba s cepljenjem, drugi pa je dejal, ne, to je bilo zelo nevarno. Skratka, vsa situacija je bila zelo, zelo zmedena in tudi poročevalka je to sedaj zapisala v svojem poročilu. No, kako smo se potem soočili s tem, kako smo se praktično lotili tega v državah članicah, v moji državi, je bilo kar veliko zahtev za cepljenje, veliko pozivov k temu. Nekateri zdravstveni centri so odprli svoja vrata, pa niso imeli cepiv, drugi pa so ostali zaprti in zato tudi niso mogli cepiti. Predsedujoči prekinja. Hvala lepa. Gospa Rojtova. Gospa Rojtova, beseda vaša. Hvala lepa. Sedaj po bitki lahko rečemo, da smo porabili milijarde evrov za boj proti tej gripi in da je bilo to res pretirano. Zelo zanimivo je bilo videti, kaj je počela Poljska, kajti Poljska ni um, popustila pritisku po cepljenju. In tudi na Poljskem je bila v bistvu smrtnost približno taka kot v drugih državah, kjer pa so cepili ljudi. Hvala lepa torej za to poročilo in mislim, da bi morali vse države članice. Um, in pa vse mednarodne organizacije se marsikaj naučiti iz tega poročila. Države so kupile vse te cepive skupaj, ampak bi pa morali tudi bolje oceniti tudi zdravstvena tvega in tudi bolj bi morali misliti na evropske državljane. Hvala lepa. Steja. Gospa Estrela. Gospa Estrela. E Airless. Hvala lepa. Glede cepljenja je bilo kar veliko pomislekov in dvomov. In normalno je, da se sedaj državljani marsikaj sprašujejo. Leta 2009 smo prejeli številne informacije o državah članicah in veliko smo tudi investirali za to, da smo kupili cepiva. Svetovna zdravstvena organizacija je celo dejala, da gre za pravo pandemijo. No, sedaj pa se zdi, da se je v bistvu položaj v resnici popolnoma spremenil. Leta 2010 ni praktično nihče več govoril o gripi H1N1. In sedaj je seveda normalno, da se marsikdo sprašuje, kaj se je dogajalo, ali smo pretiravali s temi opozorili na začetku in pa ali smo eh, bili premalo odločni potem. Hvala lepa, gospa. Gospa Karbah je še zadnja govorka v tej razpravi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Mislim, da smo danes lahko kar zadovoljni. Imeli smo srečo, zato ker stvari niso bile tako hude, kot se je na začetku zdelo ni bilo veliko smrtnih primerov. Sveda vsak smrtni primer je tragičen, ampak njih bilo veliko. Ehm, hvala lepa vsem za prispevke v razpravi. Moram reči, da smo tukaj poročili predvsem govorili o državah članicah EU. Imeli smo veliko različnih primerov, prav tako imamo različne zdravstvene sisteme, imamo različne strukture zdravstvenih sistemov. In pri epidemiji, pri pandemiji odločajo države članice, kljub temu pa je treba sodelovati tudi na evropski ravni. Tukaj v praksi vidimo predvsem to, da moramo še marsikaj popraviti, še marsikaj se moramo naučiti. Zelo vesela sem, da smo danes govorili o tem in nujno treba poskrbeti za to, da okrepimo zaupanje med državljani v to, kako se ukvarjamo s takšnimi zadevami. Mislim, da je način soočanja s to gripo pokazal, da moramo biti v prihodnosti bolj koordinirani in boljši. Hvala. El debate, la intervención de la comisaria, señora Damanaki. Eh, sedaj pa še dajemo besedo eh, spet gospej komisarki za sklepno izjavo. Eh, zahvaljujem se gospej Ribazi, poročevalki za to poročilo, ki pomeni pomenljivi prispevek k našim prizadevanj, da se nekaj naučimo iz pandemije iz leta 2009. Temu je dejansko tako, tudi sama to mislim, hkrati pa moramo tudi kritično pregledati eh, oziroma analizirati organizirati svoj odziv, o, svoj odziv, zato da bi zagotovili in zaščitili državljane eh, proti takim grožnjam, moramo imeti eh, na voljo vzvode, da lahko upravljamo oziroma obvladujemo to vrstne grožnje. Zato je potrebno predvideti eh, tudi eh, neodvisne strokovne analize. In eh, Evropska unija je financirala več kot 50 projektov, gre za 150 milijonov evrov vredno, vredna sredstva. Tu je tudi Evropski centr za preprečevanje in nadzor bolezni, Eh, ki je v podporo Uniji in državam članicam tudi nudil svojo podporo. Šlo je za aktivno podporo eh, članicam eh, tudi v okviru odbora za zdravje Združenih narodov. Tu so tudi različne ocene in naši odzivi, ki so prav gotovo upozorili na vrsto pomankljivosti s tem v zvezi in s tem se moramo spoprijeti. Leti vključujejo zagotavljanje pandemičnih cepiv, potem potrebo boljše koordinacije eh, strategij, potreba po večji prožnosti, ko gre za naše načrte, eh, za pripravljenost na Eh, te primere in komisija s podporo znanstvenih ustanov eh, in sicer v sodelovanju z državami članicami, kajti tu gre za deljeno pristojnost, je pripravljena, da to pogledno naredi napredek. Eh, tu gre zlasti za dve pobudi, Komisija bo predstavila posebno zdravstveno pobudo do konca tega leta in ukrepila naše zmogljivosti za koordinacijo. Drugič, komisija bo tudi predvidela skupni mehanizem Eh, ki se nanaša na eh, cepiva eh, in sicer za vse tiste države, ki se želijo v to vključiti. S tem bomo ukrepili solidarnost, s tem, da bomo zagotovili najmanjšo, vsaj najmanjšo stopnjo te koordinacije, ki se nanašajo za, na cepiva, pa tudi prizadevanja za doseganje boljših pogobenih pogodbenih pogojev. Zahvaljujemo se eh, poročevalki za te pobude. Komisija načrtuje tudi dodatne raziskave in razvoj, da bi preučila različne komunikacijske strategije, zato da bi izboljšali stanje na področju eh, cepiv. Neodvisnost vseh teh vprašanj in obravnave teh vprašanj se nam zdi še posebej pomembna in menimo, da je resnično potrebno glede tega nekaj storiti. Tudi agencije bojo sodelovali za to, da bi eh, bili sposobni izboljšati eh, naše delovanje in tudi se izognili na skrižju interesom. Menimo, da moramo še naprej delati skupaj eh, v smeri skupnega cilja, zato da bomo bolje pripravljeni na zaščito naših državljanov proti bodočim zdravstvenim problemom oziroma izzivom. S tem tudi zaključujemo to točko dnevnega reda in gremo na osnutek, eh, osnutek resolucije in glasovanje o letem.